poročilo napredko na področju energije iz obnovljivih verov in pa poročilo PIPR o izvajanju direktive o energetski učinkovitosti. In gospa Lopez Bermeho bo pričela razpravo kot poročevalka za štiri minute. Muchas gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, spoštovani gospod komisar, eh, poslanke in poslanci, poročevalci v senci. Dva meseca eh, sta minila, odkar smo eh, predstavili prvi osnutek poročila o napredku na področju obnovljivih virov energije v Evropski uniji. Rada bi se zahvalila vsem drugim skupinam in sekretarjatu za hitro postopanje in za pripravljenost, da je glasovanje možno že danes. Eh, pozdravljam tudi soglah v številnih točkah dogovor eh, pa eh, v odboru ni bil možen eh, v celoti pri končnem glasovanju. Um, imamo države, ki ne izpolnjujejo ciljev oziroma ki ne bodo uspeli izpolniti ciljev do leta 2020. Eh, moramo pa pripraviti tudi eh, novo direktivo o obnovljivih virih eh, energije do leta 2030. Tam morajo biti zapisani obvezujoči cilji za boj proti podnebnim spremembam. To, kar smo se dogovorili tudi na COP21. Predlog za prihodnost se pojavlja tudi v poročilu PIPER o energetski učinkovitosti. Tukaj ne gre za naključje predlogu o obnovljivih eh, virih, ima iste cilje kot eh, predlogi o eh, varčevanju in izboljšanju energetske mešice, mešanice. Tukaj govorimo o tranziciji na bolj demokratičen, bolj ekološki energetski model. Želimo tudi prekiniti prevlado oligopolov na tem področju. Zanima me, gospod Kanjete, Katere politike so najslabše eh, vplivale na obnovljive vire energije? Eh, delno so bile to politike tudi vaše države. Eh, moramo zagotoviti, da bodo politike obnovljivih virov energije trajnostne in da bodo služile k, za bolj trajnosten razvoj. Podporni modeli morajo biti deležni tudi ustreznih investicij. Treba je eh, bolje uporabiti eh, obnovljive vire energije. In eh, Evropska unija stavi tudi na plin in na jedrsko energijo, ampak obnovljivi viri energije morajo biti tista prva izbira. Potem želimo tudi take modele, da bomo imeli bolj demokratičen pristop tudi v odnosu do oligopolov in zato pozdravljamo in podpiramo eh, tudi javno načrtovanje na tem področju, ko gre za načrtovanje obnovljivih virov energije. Potem potrebujemo boljše sisteme za distribucijo energije in za porabo energije, tako pri elektriki kot pri sistemih ogrevanja in hlajenja. V preteklosti je bila direktiva ustrezen instrument, imela je sicer neželene učinke, ki jih je treba popraviti. Eden od negativnih učinkov je bil tudi učinek na eh, globalno trajnost. Eh, to eh, je, take negativne učinke je prinesla tudi biomasa in biogorivo. In to je primer, da trg ni vedno tisti pravi mehanizem za zagotavljanje najboljše uporabe virov. To vidimo tudi v kmetijstvu in pa v širjenju transportnih omrežij. Bom zaključila energetski prehod ni samo tehnološki izziv, gre tudi za socialni izziv. In mi imamo predlog spremembe, eh, ki ga zelo zagovarjamo. Eh, ta predlog pa pravi, da eh, ne smemo na tem področju znižati delovnih standardov ali pa zmanjšati potencijala za zaposlovanje v sektorju energije. In v tem poročilu smo tudi povdarili, da je treba upoštevati tudi v odnosu oziroma da je treba napredovati tudi v odnosu do socialnih eh, partnerjev. Ne treba upoštevati energetsko revščino, izboljšati stanje na tem področju in pomagati tistim gospodinstvom, ki nimajo in ne morejo uživati pravice do energije. Zagotoviti moramo eh, večino za to tako pomembno poročilo. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Lopez Bermeho. Sedaj pa še drugi poročevalec, gospod Piper, ravno tako za štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod eh, komisar. Danes je pomemben dan, eh, referendum v Veliki Britaniji. Tudi tam gre za načelo subsidijarnosti, za zmanjšanje upravnega bremena in o tem bomo danes eh, gotovo govorili izboljšanje energetske učinkovitosti prinaša koristi vsem. Eh, za okolje eh, to eh, pomeni znižanje izpustov toplogrednih plinov in manj izpustov CO2, za potrošnike to pomeni manj stroškov, za varno oskrbo za energijo to pomeni večjo gotovost. Zaradi tega je izboljšanje energetske učinkovitosti investicija v Evropo prihodnosti, če se tega seveda pravilno lotimo. 20 odstotno eh, znižanje do leta 2020, to je cilj, eh, ki se zdi, da ga bomo dosegli. Vendar pa eh, zakonodaja še zmeraj eh, ni ustrezna, eh, ampak ta cilj dosegamo zaradi nižje porabe v podjetjih in eh, pa v gospodinstvih. Tako da hvala lepa državljankam in državljanom Evropske unije smo na prvem mestu pri razvoju obnovljivih verov energije, pri zmanjšanju izpustov CO2, pa tudi eh, pri eh, vrčevanju z energijo, ampak za ceno za to eh, plačujejo potrošniki. Cene energije pri nas so mm, najvišje na svetu. Poleg tega energetsko intenzivne industrije v Evropi le za težavo preživijo vlaganja potekajo le v območja izven Evropske unije. Zakoni eh, na področju energetske učinkovitosti oziroma na področju energetike, eh, zakoni o energetske učinkovitosti stavb, ekodizajn in tako naprej. Eh, vsi ti zakoni imajo svoj namen, ampak ne upoštevamo stranskih učinkov. Rezultat je veliko birokracije hkrati eh, pa eh, to vpliva tudi na ceno emisijskih kuponov v eh, schemi trgovanja z emisijami. Tako za se podjetja srečujejo z vedno novimi stroški. Dame in gospodje, tako ne moremo nadaljevati. Sam sem se osredotočil na direktivo o energetski učinkovitosti in vesel sem, da je veliko točk ostalo v poročilu. E, namreč e, doseči večjo učinkovitost, ne e, le varčevati, zagotoviti prožnost direktive, tako da bodo države članice imele dovolj uspodbud za sprejemanje novih ukrepov. Velika večina v parlamentu se strinja. Kar mi ali pa jaz eh, kot eh, poročevalec nikakor eh, ne podpiramo, je 40 odstotno varčevanje. Kajti tukaj ne gre za energetsko učinkovitost, ampak gre za prepoved uporabe energije. To bi lahko storili, če bi bila Evropska unija v slabšem položaju, kar zadeva znižanje izpustov CO2, ja. ampak podatki kažejo, drugače. 25 eh, odstotkov eh, manj eh, škodljivih snovi in 40, več kot 40 odstotkov višji BDP, natančneje 46 odstotkov. Kdor želi 40 odstotno znižanje, pa si zatiska oči pred stvarnostjo. Torej, prosim kolege iz vrst socialistov in demokratov in pa iz vrst liberalcev, podprite naš kompromisni predlog, eh, ki pravi eh, znižanje za 30 do 40 odstotkov, ampak eh, ne obvezno znižanje, ampak prostovoljen pristop. Na ta način bomo zaupali v naša podjetja in v naše državljane. Evropa ima vodilno vlogo na tem področju in vsi želimo, da bi se ta vloga še ukrepila. Hvala lepa poročevalcem v Senci in tudi sekretarjatu. Hvala lepa, kolega Piper. Sedaj pa v imenu eh, komisije, komisar Arias Kanjete. Hvala. Uveselje mi je, da sem danes spet tukaj z vami, da sodelujem pri tej razpravi, ki zadeva dva najpomenejša stebra energetske unije. Gre za učinkovito, učinkovitost eh, pri energetiki, torej in pa za uh, obnovljive vire energije. Uh, v Parizu smo si zastavili pomembne cilje in ta razprava zdaj poteka v pravem času. Razpravljamo o uh, novih zakonodajnih aktih uh, za energetsko učinkovitost in obnovljive vire. Um, v naslednji polovici leta bomo to zaključili. Hvala za ti dve odlični poročili. Uh, bom začel s poročilom uh, gospoda Piperja. Uh, o energetski učinkovitosti. Pripravljamo revizijo um, direktive oziroma obeh direktiv, uh, direktive o energetski učinkovitosti in o energetski učinkovitosti stavb. Treba je zagotoviti, da bomo imeli uh, na voljo ustrezne ukrepe in pravi okvir, zato da se bomo lahko sredotočili uh, na pomembne teme. Uh, Eh, treba je tudi upoštevati tiste stavbe, ki imajo največjo možnost eh, prihranka energije. Zelo se strinjam z zaključki poročila Piper eh, o tem, da je treba na sistematičen način vključevati cilj energetske učinkovitosti v naše podnebne in energetske politike. Evropa potrebuje ekspliciten cilj do leta 2030, ta mora biti vključen v zakonodajo. In uh, to bo zelo pomembno, uh, ko bomo pošiljali pozitivne signale vlagateljem in zakonodajalcem. E, na dolgi rok bomo jasno dali vedeti, da bomo izpolnili svoje cilje. Vendar pa uh, moramo pogledati še dlje od končnih ciljev. E, treba je pogledati, kako se zakonodaja izvaja že zdaj revizija eh, direktive o energetski učinkovitosti. Jaz se osredotočila predvsem na sedmi člen. Revizija je pokazala, da so države članice to politiko resno vzele. Eh, sprejele so ustrezne ukrepe, tudi sisteme za pregled, eh, zato da bodo lahko do leta 2020 naredile ustrezne prihranke. Do leta 2020 bomo prihranili približno polovico energije, kot od tistega, kar je zapisano v direktivi. Vendar pa moramo eh, zdaj to eh, uskladiti z okvirom do leta 2030, tako da bomo lahko vključili tudi ambiciozne cilje eh, za energetsko učinkovitost, ki so bili določeni na svetu 2014. Pomembno je tudi pogledati energetsko učinkovitost stavb. Tukaj lahko ogromno prihranimo. Lahko dosežemo energetske cilje, lahko pa se ukvarjamo tudi z energetsko revščino, lahko zmanjšamo eh, tveganja za zdravje in pa visoke račune. Eh, pri reviziji te direktive se bomo posebej osredotočali ravno na te cilje. Eh, no, poročevalcu se zahvaljujem, da je v svoje poročilo vključil te pomembne teme. Tesno moramo sodelovati pri teh zakonodajnih predlogih. Potem pa še direktiva o obnovljivih virih energije imamo kvoto 26 odstotkov, to je vse dobro delovalo. Leta 2014 je Evropska unija in večina držav članici zastavila te cilje in vse dobro napredujejo. Vse države razen ene še celo presegajo svoje cilje, nekatere so že dosegle cilje, ki so bili določeni do leta 2020. Gre za to, da se zmanjša poraba um, fosilnih goriv in da se začne uporabljati v večji meri obnovljivi viri energije. Želimo, da države eh, ostanejo tako prizadevne tudi v prihodnjih letih, zato eh, bomo eh, tesno spremljali izvajanje direktiv obnovljivih virih. Tukaj pričakujemo tudi podporo parlamenta. Moramo pa pogledati tudi v obdobje po letu 2020. Revizija direktive o obnovljivih virih bo temelj tega, Eh, iz nje bomo izhajali tudi, ko bomo pregledali električni sektor. Kot ste številni rekli, želimo vzpostaviti trden okvir, želimo zagotoviti trdnost za investitorje in na učinkovit način želimo doseči svoje cilje. Eh, revizija eh, te direktive, nov okvir za električni trg, to mora postati ključni motor za to, da spodbudimo vlaganja v električni trg obnovljive vire energije. Evropa mora postati vodila na tem področju. Eh, želimo vključiti pa tudi številne skrbi, ki so bile izražene v predlogih sprememb k temu poročilu. Kako bolje izkoristiti potencial obnovljive energije, naprimer eh, pri hlajenju in gretju in kako spodbujati vlogo potrošnika. Eh, želimo tudi odpraviti upravne in institucionalne ovire, ki uh, uh, slabijo vlaganja v Evropi. Uh, Eh, treba je govoriti o ciljih. Želimo doseči cilje, ki so bili zastavljeni do leta 2020 in postavili bomo tudi nacionalne cilje eh, in izhajali iz teh nacionalnih ciljev do leta 2020. Potem eh, si je treba eh, pogledati sektorje, eh, kjer želimo doseči cilje, to so transport, eh, gretje in hlajenje in pa električni sektor. Še posebej želimo napredovati v sektorju prometa. Eh, Potem um, potrebujemo schemo za podporo obnovljivih virov energije. Eh, s tem bomo dosegli spremembo, uh, da se tudi na trgu podpre uh, obnovljive vire energije. Želimo bolje zasnovati ta trg uh, tudi na področju ETS. Zagotoviti hočemo, da bo največja korist prišla ravno iz trga samega. Uh, In eh, treba je pogledati tudi, kakšna je trajnost eh, bioenergije. Komisija pripravlja izboljšano politiko za biogoriva in biomaso. Eh, tu je ključni vir obnovljivih virov energije. Želimo tudi pragmatični pristop do izpustov. Eh, ki imajo bistvene učinke na okolje. Želimo sprejeti ustrezne ukrepe, predvsem za tiste energetske obrate, ki eh, so trenutno problematični. Ta razprava je zame zelo pomembna. Pomemben je prispevek Evropskega parlamenta eh, pri pripravi naslednjih zakonodajnih predlogov. Še eno stvar bi rad poudaril, ki se mi zdi bistvenega pomena za doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili. Je treba je mobilizirati vlaganja v te sektorje. Eh, FC nam je odprl nova vrata, vrata novih možnosti, ki jih je treba pametno izkoristiti. In eh, lokalne, nacionalne in regionalne oblasti pozivam naj se bolj poslužijo tega instrumenta. Na koncu bi rad povedal še naslednje. Komisija se eh, res iz srca zahvaljuje za ta dva dokumenta. Naslednji eh, zakonodajni predlogi morajo tudi biti ambiciozni. Zagotoviti moramo namreč, da bodo obnovljivi viri energije in pa energetska učinkovitost, da bosta to eh, motorja eh, naših prizadevanj za zmanjšanje emisij CO2. In parlamentu se iskreno zahvaljujem za vsa prizadevanja na tem področju. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa kolegice in kolegi, ki bodo spregovorili v imenu odborov. Sočila bo kolegica Petir eh, za minuto v imenu odbora za okolje, javno zdravje in varnost eh, hrane. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zahvaljujem se obima poročevalcema. Evropska unija in države članice so na dobri poti, da uresničijo cilj, kar zadeva delež obnovljivih verov energije, namreč 20-odstotni delež do leta 2020 napredek pričakujemo na področju eh, gretja in eh, ogrevanja in pa ahlajenja. Zaskrbljena pa sem glede situacije na področju eh, prometa. Tukaj gre predvsem za ulaganja v obnovljive vere energije pri pridobivanju goriva. Pozivam Evropsko komisijo, da pripravi jasno perspektivo za proizvajalce naprednih goriv. Poleg tega eh, mi je žal eh, tudi, da ni bila sprejeta pozitivna ocena evropskih eh, gozdov, ki vzrkavajo izpuste CO2. -ja. Podpora naprednemu razvoju goril bi lahko zagotovila 146 tisoč rednih delovnih mest in 162 tisoč začasnih kar bi prispevalo k razvoju podeželja. Ja, Najlepša hvala, sedaj pa v imenu odbora za regionalni razvoj kolega Omrži. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. COP21 je podaril pomembno vlogo regij in mest pri eh, prehodu na eh, družbo z nizkimi izpusti CO2. Ja. Kohezijski sklad lahko prispeva še k več k uresničitvi zastavljenih ciljev na področju obnovljivih verov energije. Naš eh, odbor predvsem obžaluje, da mobilizacija um, sredstev iz kohezijskega sklada za obnovljive vere energije ne bo uh, znašala več kot 1,4 eh, odstotka eh, v obdobju 2014 do 2020, medtem ko je leta 2013 znašala 1,1 odstotka. Evropska unija bi morala mobilizirati vse instrumente in podvojiti svoja prizadevanja, prav posebej, ko gre za podeželska območja. Mislim, da bi si lahko zastavili ambicioznejši eh, cilj, ko gre za energetsko neodvisnost. Najlepša hvala. Danka, kolegi... Hvala lepa, kolega Omarži. Kolega Bogoviča ni v dvorani. Sedaj je na vrsti kolega Lize v imenu odbora za okolje. Hvala lepa Markusu Piperju in vsem, ki so pomagali pri eh, pripravi eh, tega poročila. Veliko eh, je skupnih točk, želimo prožnost, predvsem pri izjemah v členu 7, želimo jasno načrtovanje Eh, ne le do leta 2030, ampak tudi eh, po eh, tem letu. V obeh odborih ITRA in ENVI pa so potekale razprave o cilju. Eh, velika eh, večina eh, se ni izrekla za 40 odstotkov. Osebno se zauzemam za kompromis, ki ga, predstav, ki ga je predstavila Evropska ljudska stranka. Osebno sem včasih bil za ta, za ta predlog 40 odstotkov, ampak mislim, da to več ni realističen cilj, zato se zauzemam za kompromis in sicer znižanje za 30 odstotkov. Mislim, da se moramo obrniti mm, na Evropsko komisijo. V komisiji poteka razprave, ali naj bi prešli eh, cilj 27 odstotkov. Slišal eh, sem celo, da eh, Juncker ni za to, torej predsednik Evropske komisije. In to je nesprejemljivo, kajti pred volitvami je dejal, da je za najmanj 30 odstotkov in to, kar obljubljaš pred volitvami, moraš po volitvah tudi izpolniti. Najlepša hvala. Kolega Lize, sedaj pa uh, poslanci v imenu poslanskih skupin, kolega Bencen za dve minuti. Čak, herr Formen, min cele je. Er- Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Rad bi spregovoril o eh, poročilo o eh, obnovljivih verjih energije. Veselim se, za, veselim se konstruktivnega sodelovanja. Delo ni bilo zmeraj lahko, kajti v naši skupini obstajajo zelo velike eh, razlike. Po eni strani eh, imamo realističen, eh, pragmatičen pristop, po drugi strani pa tudi pristop tistih, ki so nekoliko manj realistični in želijo više cilje za vsako ceno. Mislim, da moramo zagotoviti, da si bo do vlade zastavile pragmatične cilje, ki jih bodo tudi izpolnile. 27 odstotkno. 27-odstotni delež iz obnovljivih verov energije do leta 2030, to je realističen cilj in to kaže tudi, eh, da eh, se bo Evropska unija tega cilja držala. To je pomembno predvsem za vlagatelje. Danes bomo o eh, obeh besedilih glasovali. Naj poudarim, da socialisti in demokrati eh, podpiramo raznolikost energetskih verov in želimo eh, pravo energetsko mešanico. Želimo pa seveda doseči tudi naše cilje. Potrebno je podpreti obnovljive vere energije, kajti to je ključnega pomena, če želimo zagotoviti večjo trajnost in pa eh, če želimo ukrepiti konkurenčnost ter ustvariti nova delovna mesta potrebujemo trajnostne rešitve. To je eh, edina prava pot, pri tem pa je potrebno upoštevati potrebe trga in znižati stroške. Energetske stroške je potrebno znižati, to je pomembno za evropska podjetja, pa tudi za evropske potrošnike. Evropska ljudska stranka eh, si eh, je zastavila celo vrsto prioritet, eh, ki so vključena v to eh, poročilo, ko gre recimo za določanje energetske mešanice v državah članicah, ali pa ko gre za vzpostavitev eh, ustreznih tržnih mehanizmov. Veliko pa je eh, tudi eh, točk v tem poročilu, veliko je predlogov sprememb, ki se nam zdijo nerealistični in nesmotrni. Upam, da si bomo zastavili dobre in uresničljive cilje. Najlepša hvala, kolega Bencem, kolega Pohez, dve minuti. Dobre ráno, vážený pane predsedajúci, vážený pane komisár. Najlepša hvala gospod predsedujoči, gospod eh, komisar, dame in gospodje, dragi kolegi. Rad bi se zahvalil gospodu Piperju za odlično sodelovanje pri tem eh, poročilu pri eh, reviziji direktive o energetski učinkovitosti. Trenutna direktiva predstavlja dobro osnovo za doseganje energetskih in okoljskih ciljev, tudi tistih, ki so bili sprejeti na konferenci COP21, ampak te cilje lahko dosežemo le, če bomo odpravili določene pomankljivosti te direktive. Eh, predvsem gre eh, tukaj za preveliko prožnost in zaradi tega eh, zaostajamo pri doseganju ciljev. Če si ne bomo bolj prizadevali, nikoli ne bomo dosegli cilja 20 odstotkov do leta 2020. Kolegi v odboru ITRE so jasno povedali, da potrebujemo učinkovitejši okvir. Dovolite mi, da izpostavim nekaj točk, ki se mi zdijo zelo pomembne v tem poročilu. Najprej zavezujoči cilj 40 odstotkov na področju energetske učinkovitosti mislim, da bi moral Evropski parlament eh, to zahtevo podpreti. Kaj te, eh, če se bomo odrekli temu, potem se bomo praktično odrekli naši neodvisnosti eh, na področju fosilnih verov energije. Potem pa energetska revščina, ki je bila zanemarjena v prvotnem osnutku, veseli me, da se daj o tem vsaj razpravljamo. Tako komisija, kako tudi države članice morajo sprejeti stališče. In eh, to stališče mora biti pozitivno, zato potrebujemo okrepitev sedmega člena in pa jasne cilje za eh, akcijske načrte držav članic na področju energetske učinkovitosti. In na zadnje še vprašanje eh, druge zakonodaje. Evropski parlament trenutno razpravlja o schemi trgovanja z emisijami in ti dve temi se močno prekrivata namesto uh, tekmovanja med uh, različnimi uredbami potrebujemo simfonijo uh, zakonodaje. Ne moremo uh, sprejeti uh, tega konkurenčnega boja in zaradi tega mora Evropska komisija pripraviti učinkovite rešitve. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kolega Pohe, ali boste sprejeli vprašanje kolega Kristofora? Pitja, kolegi Kristoforu. Izvolite, kolega Kristoforu. Gospod predsedujoči, v težavnih časih smo, kajti cilji, ki eh, si jih zastavljamo, morajo biti uresničeni na nacionalni ravni in uh, v moji državi uh, bo te cilje trenutno težko doseči. Lahko nadaljujem, gospod predsedujoči. Prosim, uporabite drugi mikrofon. Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Prepričan sem, gospod predsedojoči, da so okoljski vidiki ravno tako pomembni, kakor tudi energetski vidiki. Ne moremo govoriti uh, o energetiki in pozabiti na okolje. In uh, dokaze za to vidimo tudi v moji državi. Uh, Vidimo lahko, eh, da na Cipru divjajo nenadzorovani gozni eh, požari, ki ogrožajo eh, človeška življenja. Uporabili ste modri karton in res bi morali zastaviti vprašanje govorco. Imate le 30 sekund in presegli ste že ta čas. Prosim, zastavite vprašanje. Mikrofon, prosim. kako lahko uh, kot Evropska unija mobiliziramo evropske sklade, kako lahko zastavimo cilje Evropske unije tako, da eh, bomo povezali energetske in okoljske cilje. In kako se bomo izognili uh, veliki škodi, ki jo povzročamo uh, kot uh, recimo z gozdnimi požari na Cipru. Kolega Poha, najlepša hvala, gospod gospod predsedojoči. Jaz sem to omenil in mislim, da je tudi komisar eh, to omenil. Eh, del eh, našega boja proti podnebnim spremembam mora predstavljati tudi ulaganja iz Evropskega investicijskega sklada. In seveda je pri tem ključnega pomena tudi učinkovita raba obnovljivih virov energije, ampak odkrito povedano ne vem, kako je to povezano z gozdnimi požari na Cipru. Najlepša hvala, kolega Pohe. Sedaj pa za minuto in pol, kolegica Van Busuit. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, gospod predsedujoči, danes eh, glasujemo o dveh eh, poročilih na temo eh, energetike. Gre za poročilo o energetski učinkovitosti in eh, za poročilo o obnovljivih verjih energije. In čeprav se države članice strinjajo glede eh, zastavljenih ciljev, Evropski parlament eh, grozi, da bo celoten postopek eh, postavil na kocko s tem, da eh, si zastavlja cilje, eh, ki so nerealistično visoko zastavljeni. Skoraj da polovica naše energije je namenjena ogrevanju in hlajenju, ampak to energijo pogosto izgubimo in nam uide skozi okna in vrata. tudi državljanom eh, bi eh, koristila vlaganja v okolju prijazno tehnologijo. Sedaj pa k obnovljivim verom energije. Evropski parlament si ne bi smel zastavljati ciljev, eh, ki so nerealistični. Biti moramo ambiciozni, hkrati pa tudi realistični. Zavezojoči nacionalni cilji na področju obnovljivih verov energije niso realistični. Eh, določene države članice bi morale preseči eh, lastne meje, če želijo eh, doseči te cilje. In kakšen je smisel zavezujočih nacionalnih ciljev? Osredotočimo se na evropsko sodelovanje. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica Van Bosuit. Sedaj pa za minuto in pol kolega Gerbrandi. Hvala lepa, eh, gospod eh, predsedojoči. Naj začnem z dvema eh, poročiloma, ki sta bila pred kratkim objavljena. Najprej članek z naslovom, da vetrna in sončna energija uničujeta fosilne vire energije oziroma zmagujeta v konkurenčnem boju. Eh, in sicer gre za to, eh, da je delež obnovljivih verov energije eh, večji kot delež fosilnih goriv. Ta goriva naj bi bila tudi cenejša. Drugi članek pa je, Evropska unija izgublja svoj ugled vodilne sile na področju obnovljivih verov energije in to je zelo zaskrbljujoč naslov. Ulaganja obnovljive vere energije so upadla za 21 odstotkov v preteklem letu, medtem eh, ko eh, druge po svetu eh, ta vlaganja zgolj naraščajo. Torej, na svetu poteka globalni boj za poceni in učinkovite energetske vire. Eh, poleg tega je stranski učinek eh, tudi eh, ta, da gre za čiste energetske vere. Edini pravi način je, da se osredotočamo na obnovljive vere energije. In zadnjo, kar potrebujemo, je konzervativnost. Potrebujemo ambiciozne cilje in zavezujoče cilje in pozivam Evropsko komisijo, ko bo pripravila svoje predloge za september, da eh, predstavi zelo ambiciozne in zavezujoče cilje. Najlepša hvala. Nisem povsem prepričan, ali kolega za vami želi besedo, ali dovolite vprašanje kolegu, katerega imena se trenutno ne spomnim. Mikrofon, prosim. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Moje ime je Rope. Strinjam se s tem, kar ste ravno kar povedali. Potrebujemo uh, ustrezno uh, zakonodajo, vendar pa vemo tudi, da poteka projekt Severni tok 2 in uh, da se ta projekt krepi. Uh, kanclerka, eh, nemška kanclerka je tudi podprla ta eh, projekt. Eh, tako bodo naše sanje ostale le na papirju in ko bo severni tok dve dosege Evropo, se bomo odrekli obnovljivim verom energije. Gospod Gerbrandi. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Povsem se strinjam s svojim kolegom. Ne mislim, da je Severni tok eh, zelo uh, razumen projekt. Ampak še bolj zaskrbljujoče je, da eh, se je napredek eh, na poti eh, k Evropski energetski uniji upočasnil in krive za to so države članice. Imamo 28 energetskih unij, imeti pa bi morali eno zenotno strategijo za čisto in pa obnovljivo energijo. Hvala lepa, kolega Gerbrandi. Sedaj pa za minuto in pol, kolega Benito Ziluaka. Pozdravljeni, gospod in gospodje. Pozdravljeni, gospod komisar preden spregovorimo o energiji, bi rad povedal, eh, da sem presenečen, da ste danes prišli na to plenarno zasedanje. Eh, tako težko vas je priklicati na plenarno zasedanje eh, zadnje čase. In vedno bolj se kaže, da ste upleteni v številne primere korupcije in pa davčne utaje. Zato vas nismo več toliko navajeni tukaj. Naslednjič, ko boste prišli na plenarno zasedanje, prosim, pridite na uh, odprt sestanek s skupinami, kjer vam bomo lahko zastavili vprašanje. Kaj ti uh, eh, nek sestanek za zaprtimi vrati, kjer bodo vprašanja pripravljena naprej, vnaprej, uh, to ni uh, pravi uh, odgovor in pravi odziv na to. Uh, imamo tudi panamske dokumente, ki dokazujejo določene stvari. No, zdaj imamo na področju energije zelo ambiciozne načrte. Uh, In energetska učinkovitost bi zato morala biti eh, obvezujoča prednostna naloga za vse države članice. Zato potrebujemo tudi direktivo za obnovljive vire energije, ki bo ustvarila ustrezen okvir za spodbujanje teh virov energije. Eh, vlada v moji državi pa dela ravno obratno. Vlaganja kriminalizirajo in to je bilo včeraj rečeno v odboru peti tukaj v eh, parlamentu. Potrebujemo demokratično vodenje in pa tudi ustrezen energetski prehod. Hvala. Ja, kolegi, Hvala lepa, gospod Benito Zilvaga. Na kratko prekinjam zasedanje, zato da pozdravim prvo skupino